Ja, wir, wir freuen uns, denn. Tako, veselimo se, da lahko pozdravimo poročevalca iz odbora AFKO za ustavne zadeve, tukaj je gospod eh, Frhofštat, naš poročevalec je Petri Savarma. Gospod Frhofštat, mi imamo kar nekaj težav s, lizbonsk, s trenutno lizbonsko pogodbo, predvsem kar se tiče pravnih vrzeli. Postopek razrešit, razrešitve je tukaj sicer pravica parlamenta, kot je zapisano v pogodbi, po drugi strani pa imamo občutek, da je ta pogodba zapisana na podlagi izvirne pogodbe. Namreč parlament lahko poda predlog eh, razrešnice, potem pa tukaj ukrepa komisija. To temeli na zgodovinskih razlogih, namreč včasih še ni bilo vseh teh inštitucij in vse je bilo v proračunu komisije. Ta koncept razrešnice pa se ni razvil skupaj z realnostjo eh, inštitucionalnih razmeri. To, da lahko eh, sedaj dam razrešnico komisiji, drugim pa ne in tako naprej, je problematično. Vemo, da ste vi kot poročevalec tukaj že. Eh, naredili kar nekaj napredka. Komisija ne razume, da moramo te postopke ločiti in zato postaja, obstaja tukaj kar nekaj napetosti. Že več let se ta stvar ni rešila in prav zato moramo rešiti to težavo. Prav zato bi radi prilagodili besedilo v pogodbi, tako da bi se skladalo z realnostjo v medijskih zaseljenih odnosih danes. Dobro bi bilo, da zaključimo ta že desetletni spor. Namreč računsko sodišče pravi, da je to pravica držav članic, vprašanje pa je, kakšno pravico ima tukaj parlament. Trenutno ima pravico zaslišanja. Želimo tukaj možnost, da če ena izmed držav članic zavrne takšen postopek, mora to zavrniti tudi svet in to bi bilo smiselno zapisati v pogodbo. Zadovoljni smo, da se lahko o tem uh, pogovarjamo z vami danes zanima me, ali želi poročevanec besedo, preden dam besedo gospodu Ferhofštatu. Petri, želiš kaj povedati? Thank you. Hvala, predsedujoča. Ja, res je, omenili ste tri točke. Zame so zelo pomembne in potrebne v tem procesu, ki bo trajal naslednjih nekaj let. Tu gre namreč za zavezujočo vlogo razrešnice. Ni posledic, kot veste. To pravzaprav nič ne pomeni. Kajti potrebujemo zavezujočo razrešnico v praksi. In mislim, da razumem, zakaj gre. Preglednost se zdi pomembna vam pa tudi ta zelo tesna zvezdna struktura celotne unije. In nikoli ne bomo prišli nikamor, če ne bomo šli po tej poti v smeri cele hiše. In to ne bo celovito brez zavezujoče razrešnice, kaj ti državljani Evropske unije tega ne bodo sprejeli dolgoročno kot to že lahko vidimo, vidimo, da nekatere težave že obstajajo. Glede razrešnice moramo najti rešitev. Ne vem, koliko let to že traja pri tej razrešnici in ne vem, če bo kdo pogledal na to situacijo in bo pri tem zunanji akter, bo videl, da to ne drži vode za naše davkoplačevalce, tako da sicer nisem proti pogodbi, ampak ta sedanja situacija ni dobra. Računsko sodišče mora tu odigrati ključno vlogo v tej hiši kart, kaj ti tu je govora o tem, da bi mogoče omilili vlogo računskega sodišča. To pa bi bila katastrofa. To je tretja in ključna točka, po mojem mnenju. Če naj bi bilo računsko sodišče nekovredno agencijam, bi s tem prekinili celoten proces, potem sploh ne bi mogli prijeti nobenih informacij strani računskega sodišča. Tako da ne smemo spremeniti status Evropskega računskega sodišča. Na koncu ne bom se spuščal skozi celoten seznam, ker je tako zelo dolg. Ampak na koncu bi rad omenil še kandidaturo. Kot je to pravkar povedala predsedojoča, tu imamo različne kandidature na računskem sodišču in imeli smo nedavni primer kandidata iz Hrvaške. To ni bilo dobro za unijo. Ta odbor ni potrdil kandidata, ampak svetu pa je bilo vseeno posem vseeno o tem, kar je povedal naš odbor. Tako da, ponovno, tu vidimo še en primer pomankanja kredibilnosti v celotnem sistemu. Tako to so ključni elementi, glede na to, kako deluje ta odbor in dobro bi bilo to danes tudi obravnavati. Hvala. Hvala lepa. Seveda pa potrebujemo podporo. Najprej hvala za to priložnost, da lahko imamo to razpravo z odborom Konto Tim in mogoče lahko predstavim pregled načina dela, kako oblikujemo to poročilo. Upam, da bo to zaključeno do konca leta. To bi si želeli, jaz sem odgovoren le za drugo poročilo. Mislim, da gre za ta del, ki je najbolj zanimiv, presega pogodbe, zato gre pri drugem poročilu in takoj lahko rečem, da se povsem strinjam s temi dvemi točkami. Kajti to ste omenili v vašem pismu, ki ste mi ga poslali najprej glede procesa razrešnice, sedanje prakso bi lahko vključili novo pogodbo, In drugič, mogoče bi lahko razmislili tudi o računskem sodišču, ampak ne le o tem poročila, bo omenila tudi komisija in računsko sodišče, kajti v obeh primerjih imamo postopke, ki obstajajo že od 50 let, kar pomeni, da je lahko vsaka država uradno predstavi in imenuje kandidata, vsi se zavedamo dejstva, da ne moremo iti naprej mm, na tak način, da bi to imeli brez konca in kraja, da bi imeli novega revizorja, potem novo komisijo. Seveda je to zelo težko. Kako bo s portfelje? Lahko ugotovimo, recimo, da imamo jutri ne vem, 29. 30. komisarja in tako naprej. Ne vem, to ni več vzdržno. V zadnjih letih smo se trudili, da bi rešili te težave, najprej v Nici, potem pa z Lizbonsko pogodbo in to ni bilo uspešno. Torej, če si pogledamo sedanje prakse, to ni uspešno. No, kaj smo skušali narediti v poročilu? Skušali smo poskrbeti za to, da ne bi pozvali k odprtem revidiranju pogodbe, kot je bilo v preteklosti, recimo pri konvenciji, ko smo imeli vse na mizi. Ne, sedaj bi radi reševali omejene težave. No, omejene, ne vem, to je mogoče uh, vseeno kar precejšnje delo, ampak to bomo reševali najprej. Najprej imamo institucionalni okvir unije in natančneje gre to tudi za britansko vprašanje, kaj storiti s tem koliko opt-outov imamo lahko v Evropski uniji in, in da ste še vedno člen Evropske unije s vsemi temi opt-outi, ne vem, to je vprašanje, ki se pojavlja. Mogoče sedaj ni pravi trenutek za to obravnavo. Imamo težave v njih, imamo različne vrste v njih. Če začnemo gledati Evropsko unijo, to ni le ena unija, imamo Evropsko unijo, potem imamo unijo evra, unijo Schengna, unijo Evropskega patenta fiskalnega dogovora. Torej imamo vsaj 10-11 različnih Evropskih unij. Poleg tega imamo optine, opt-oute, imamo namenska sredstva, imamo izjeme, imamo proračun. Torej, sedaj ni pravi čas za to, da bi pojasnili vse to. Mogoče tudi ni pravi čas, da bi govorili o polnem ali pridruženem članstvu Evropske unije. Seveda, smo to idejo že slišali leta 1953. Henry eh, von Brantano in Paul Henri Spak sta takrat delala na prvi ostavi, šest držav članic je potem to sprejelo, ampak francoska skupščina je pozneje to zavrnila leta 1954. Ampak že takrat, leta 1953, je šlo za to idejo, da bi imeli polno in pridruženo članstvo. To so obravnavali in mogoče bi se morali vrniti nazaj na takšno idejo, da bi s tem rešili te težave, ki so povezane z vedno, vedno večjo kompleksnostjo, vedno večje je v tej Evropski uniji. In videli smo, kako je bilo z zadnjim, zadnjim večletnim finančnim okvirom. Ponovno smo povečali število namenskih sredstev in izjem proračunu za naslednjih sedem let. To je prvo vprašanje. Potem drugo vprašanje iz poročila. Tu gre za težave, ki so povezane z gospodarskim upravljanjem. Seveda gre za gospodarsko upravljanje znotraj evroobmočja. Recimo tu gre za vključitev vsega, kar je bilo izpogajano izven pogodbe v zadnjih letih. Tu imamo recimo fiskalni dogovor, ESM. Potem gre tu tudi za to, da bi odstranili ovire pri različnih gospodarskih politikah, recimo, če tu pomislimo na energetsko unijo, pogodba ne omogoča energetske unije. Imamo energetsko politiko na evropski ravni, ampak v pogodbi se to ne omenja. Tu se omenja kot nekaj, kar je na ravni držav članic. In potem, kako urediti gospodarsko upravljanje v evrobmočju. To je potem drugi del poročila. Sedaj grem na četrti del poročila, kajti vi sprašujete o tretjem delu. Četrti del je zelo kratek, tam je govora o geopolitični vlogi Evropske unije in tu gre za zunanje politiko. Gre za obrambno skupnost, sedaj ni pravi čas, da bi načenjali to razpravo o obrambni uniji, obrambni skupnosti. Kot smo videli, če si pogledamo eurobarometer in če imamo eno politiko v Evropski uniji, ki jo ljudje želijo imeti, je to obramba. 76 odstotkov državljanov podpira obramno politiko na ravni EU. In potem, kot sem rekla, imamo ta četrti del, to je pravzaprav uradno tretji del poročilo, ta se naša na demokracijo in odgovornost. kjer bomo obravnavali vlogo komisije, predstavili bomo predloge za to, da bi temeljno spremenili vlogo sveta. To naj bi postal drugi zakonodajni organ in prav gotovo ne želimo imeti tretjega organa, kajti nekatere pravijo, ja, potrebujemo nek forum kjer bi imeli Evropski parlament, nacionalne parlamente skupaj, da bi bili skupaj odgovorni za kar nekaj politik. Mislim, da ne, da to ni prav. Mislim, da moramo biti edina nadnacionalna organizacija in smo tudi edina na svetu, ki deluje na tak način, kar je posebno noro. Zakaj bi potem ustvarili še tretji organ? Potem bomo govorili o tem vprašanju proračuna in proračunskih virov, kajti to bi bil velik korak naprej, da je parlament odgovoren skupaj z novim svetom za virovnije, kajti mi smo edini svetovni parlament, ki nima nobene besede pri prihodkih, ki ne odloča o virih in zaenkrat imamo to razpravo v skupini Marija Montija, pogovarjamo se o virih, in upamo, da bomo imeli predlog vseh treh institucij. Kot veste, imamo to skupino visoke rante, imamo tri predstavnike sveta, tri predstavnike komisije in tri predstavnike parlamenta. Pod vodstvom Montija skušamo predstaviti en usklajen dogovor v prihodnjih mesecih. Poleg tega pa bi vam rad povedal še nekaj glede konference predsednikov, tam smo vprašali, kar se tiče demokracije in odgovornosti. Naj povem nekaj več o vprašanju sedežev. Torej, kako bi to rešili v prihodnosti? Verjetno gre za zelo občutljivo, morda ni najbolj pomembno, vsekakor pa najbolj občutljivo vprašanje. Torej, prav v tem delu, ko govorimo o demokraciji in odgovornosti, bi rad odgovoril tudi na ti dve vprašanji, o katerih ste me vprašali, gospa Gresle. Torej, tam bi radi govorili o formalizaciji tega postopka. Poleg tega bi radi videli, ali v računskem sodišču lahko spremenimo postopke, ki trenutno obstajajo. Mislim, da moramo tam uporabiti enako logiko. Računsko sodišče namreč eh, ni organ, ki predstavlja države članice. Ne, gre za sodišče, ki je odgovorno za nadzor odhodkov Evropske unije in za izvajanje proračuna Evropske unije. Torej, to sta moja dva odziva na vprašanje, ki ste mi jih zastavili. Seveda pa bom na voljo za vaše vprašanje, potem, ko bomo objavili prvi predlog poročila, takrat se lahko še enkrat sestanemo in razpravljamo o poročilu konkretno. Na ta način boste lahko videli, kako smo poročilo oblikovali in kako želimo predstaviti te teme na plenarnem zasedanju. Hvala. Ja Najlepša hvala. Gre za zelo zanimivo zamisel in zanimiv projekt, ki ste se ga lotili. Navrgli ste nekaj pomembnih in občutljivih vprašanj. Torej, kar se tiče pomembnega vprašanja razrešnice, ne želimo, da bi se to rešilo preveč na hitro ali pa da bi to povsem izpadlo iz predloga. To je pomembno za našo odgovornost eh, našim državljanom, ko razmišljamo o tem, kako intenzivno lahko preučimo proračune v državah. Mislim, da je to res pomembno vprašanje za nas. Kolegica Jela Zender, izvolite. Gracias, presidenta, y gracias al señor. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Hvala tudi gospodu Frhovštatu za vse te informacije in hvala, da ste se podali na to težko pot, da bi izboljšali pogodbe. Vsekakor vas bom jaz vedno podpirala. Skupaj sva namreč eh, predelala že veliko težav, do katerih je prišlo na področju ustavnih vprašanj. Mislim, da smo torej trenutno v pravem trenutku in gospod Verhofstadt je prava oseba, da se sooči z to težavo, namreč on res globoko verjame v evropsko zamisel. Rada bi ponovila to, kar smo že slišali glede razrešnice in kar se tiče našega predloga, da bi. spremenili razmerja tukaj. To je seveda povezano tudi z lastnimi sredstvi in tem aspektom. Mislim, da bi bila res dobra zamisel, da si ogledamo, kako bi lahko s pomočjo komisije, ki že ima mandat, lahko nadzorovali odstotek proračuna, ki je povezan z državami članicami evropske politike se upravljajo preko sofinanciranja in to je pomemben del upravljanja proračuna, ki je seveda v rokah držav članic, pa seveda tudi v rokah drugih akterjev, regij, podjetij, lokalnih oblasti in tako naprej. Vseeno pa mislim, da je komisija glavni partner za dialog. In pogosto je precej težko, da bi komisija prevzela svojo vlogo za nadzor in da bi to bolj resno izvajala. Potem je tukaj še račun, računsko sodišče. Parlament sicer izvaja nadzor, ampak vseeno potrebujemo tesno sodelovanje z računskim sodiščem. Naš odnos ni vedno najboljši, trenutno potekajo reforme v računskem sodišču in glede tega imamo precej pozitiven dialog vseeno pa oni opravljajo letne revizije večletnega proračuna. To pomeni, da niso ti postopki primerno sinhronizirani. Letni proračun bi seveda bilo potrebno letno revidirati, ampak zato, ker imamo večletne proračune, tukaj včasih nastopajo težave. Omenjali ste težave z upravljanjem, seveda imamo tudi tukaj nekaj težav z Evropsko investicijsko banko, potem je tukaj še Junkerjev investicijski načrt, ki bo imel veliko zmogljivosti za uporabo evropskega proračuna. Ko gredo sredstva v Evropsko investicijsko banko, žal nimamo več veliko priložnosti, da bi izvajali nadzor nad tem, kaj se tam dogaja. Prav zato želimo boljše rezultate pri sodelovanju z Evropskim računskim sodiščem. Govorimo o banki, o Evropski recesijski banki, ki je del ukrepov Evropske unije. Mislim, da je tukaj potrebnega še kar nekaj dela in da moramo tukaj izboljšati odnose med našimi inštitucijami. No, potem je tu še Evropsko javno toživstvo, ki naj bi bilo kmalo vzpostavljeno. In tukaj potrebujemo pravno podlago, ki jo lahko izkoristimo za to, da bodo preiskave na tem področju dejansko potekale pravilno in v skladu z zakonodajo. Zaščititi moramo delo preiskovalcev na tem področju. Torej mislim, da imamo sedaj dobro priložnost za to, da resnično storimo korak naprej. Hvala. Sedaj pa gospod Peritski, izvolite. You, Najlepša hvala, gospa predsednica. Uh, veselje mi je, da imamo danes to razpravo z gospodom Vrhovštatom. Dobil sem občutek, ko sem vam prisluhnil, da imamo že v prvem poglavju tukaj nekakšne tokove razlikovanja, ki so prisotni v vašem razmišljanju. Torej, da imamo tukaj diferencijacijo posameznih formatov. Mislim, da želite uveljaviti postopke, ki bi, ki bi bili primerni za vse. Če pa nekomu ne ustreza, potem ta verjetno ni primeren za ta postopek. V vašem poročilu bi bilo dobro, če imate nekakšne splošne smernice, splošna načela, ki veljajo za celotno Evropsko unijo. Vprašanje je, kako se soočiti z glavno težavo tukaj. To je vse večja raznolikost znotraj eh, unije, torej vse večne razlike pri delovanju naše družbe. Mislim, da bi morali resno razmisliti o tem, ko razmišljamo o izboljšavi delovanja Evropske unije. To bi morali vključiti v vaše poročilo in razmisliti o tem splošnem problemu. Ko se je Evropska unija ustanovila, je gospod eh, Monet, pa tudi njegovi kolegi zelo dobro in jasno so zapisali, kdo bo kaj proizvajal in kdo bo kaj eh, pripravil. Tukaj nastopa težava, da se bodo razlike še večale. Vaš trud, da bi stvari spremenili, ne bo smiseln, če se ne boste lotili temeljev delovanja. Tako. Vielen Dank, ich habe mich selbst auch. Najlepša hvala. Tudi sama uh, bi želela nekaj dodati. Zanima me, kakšen je časovni načrt, namreč ti mi bi želeli pripraviti mnenje. Poleg tega me zanima, ali nam lahko svetujete pri našem delu. Namreč eh, v našem odboru zelo konkretno predstavljamo resnico delovanje Evropske unije in uh, zanima me, ali nam lahko svetujete, ali naj zapišemo celoten seznam težav, ali pa je bolje, če izpostavimo samo glavni dve težavi, glavna dva predloga. Kolegica Jala Zender ima seveda čisto prav, ko je govorila o zanesljivosti um, in izjavi o zanesljivosti pri računskem sodišču. Tudi tam imamo veliko predlogov za izboljšave, ampak kakšen je bolj pameten postopek, kakšno pot naj izberemo? Najpomembnejše vprašanje je gotovo razrešnica drugih uh, inštitucij in v, na tem področju potrebujemo modernizacijo pogodbe. Druga stvar pa je vprašanje računskega sodišča, namreč eh, nesmiselno je, da parlament tega nima v, glavnem, v glavni zakonodaji. Uh, Torej, kaj nam svetujete? Ali naj zapišemo vse predloge ali pa se naj skoncentriramo samo na dva glavna vprašanja in potem to izpostavimo? De, de. Predsedujoča, kaj bi predlagal? Zanimivo bi bilo slišati mnenje vašega odbora. No, oktobra. Zdi se mi, da je to dobro, kajti potem bomo tam v tej končni fazi poročila. Potem pa še drugi predlog. V mnenju imamo dva dela. Imamo specifičen del, ki se nanaša na nekaj vprašanj, o kateri smo že govorili. Mislim, da so to jasna vprašanja, njih zlahka rešiti, ampak jih, jih lahko opišemo. Ampak drugo, kar me zanima, je še nekaj zanima me mnenje vašega odbora o procesu proračunskega nadzora v okviru sistema, ki ga bomo opisali v poročilu. To vendarle ne bo isti sistem, kot takega imamo sedaj, kajti to bomo spisali v poročilu, ampak idealno bi bil parlament odgovoren za tako večletno proračunsko politiko, to poznamo, no, temu govorimo, imamo sedem let, pet let, ja, tudi ta doba je vprašljiva, tudi to je nekaj, kar bomo obravnavali, ampak če bomo opisali ta okvir z lastnimi veri, rekli bomo, da parlament zastopa državljane, svet, drugi so zakondelec pa zastopa. Uh, države, potem kako bo s tem? V tretjem delu poročila bi rad ponovno omenil nekatere elemente. Ne bomo le rekli, ja, svet mora postati drugi so zakondajalec, parlament naj bi omejili. Parlament naj ima vse pristojnosti, kljub temu svet pa ne, ampak ne. Zanimivo bi bilo opisati v poročilu, kako bo s proračunskim nadzorom v tem novem kontekstu. Zanima me, če bi lahko vaše mnenje imeli dva dela. Najprej bi imeli specifični del o nekaterih vprašanjih, to bi šlo za dve ali tri konkretno vprašanje, ki smo jih že obravnavali. To ste že omenili v vašem pismu, ki ste ga poslali. Potem pa bi lahko imeli drugi del, kjer bi imeli poglobljeno analizo, če bomo imeli klasični zvezdni sistem. No, klasični zvezdni pravim, ne vem. Angleži so rekli, da ne smemo več govoriti uh, eh, zvezdna unija, ampak imamo ever closer union, torej vedno tesnejša unija, sedaj je prav zaradi njih. Kako bi lahko ta proračunski nadzor deloval idealno gledano v tem primeru in seveda bom to omenil tudi v tretjem delu poročila. Mnenje vašega odbora namreč les, les questions de Monsieur Perinsky et de ma... Potem pa gospod Perinski, gospa Jala Zender sta tudi spraševala o tem. Ja, seveda so vprašanja veliko bolj obsežna. Omenjali ste OLAF, omenjali ste AB. E Rad bi, da omenite to v vašem mnenju, da bi videli, v kolikšni miri moram to povzeti v tretjem delu poročila. Ja, glede nadaljnega razvoja mislim, da gre za spremenljivo geometričnost, ki jo imamo danes v Evropski uniji. Zakaj pravim, da se ta geometričnost spreminja? Tu imamo težave, kajti tu zaenkrat izbiramo to, kar nam je všeč v uniji. Pripravljeni smo sodelovati pri eni politiki in ne pri drugi. In mislim, da s tem slabšamo ali otežujemo napredek evropske integracije. In drugo, kar je pomembno, na ravni gospodarskega upravljanja moramo narediti ogromen korak naprej, kajti to pogrešamo. Videli smo, da ne gre le za pakt stabilnosti. Nimamo le monetarne unije in ta pakt in da bi s tem še bolj povezali evropska gospodarstva. Ne, prav nasprotno se je zgodilo. In kaj to pomeni? To pomeni, da ta odprta metoda koordinacije, ki je zaenkrat še vedno izhodišče evropske monetarne politike v območju evro in Evropske unije, pravzaprav ta metoda ni dobra, je napačna ni pokazala dobrih rezultatov, ki smo jih želeli imeti. Poznate to odprto metodo koordinacije? Kaj pomeni ta metoda? Ja, ne bomo sprejemali zakonodaje, ne bomo nikogar k ničemer obvezali, imeli bomo sistem z veliko angliškimi besedami, best practices, peer review in takšne lepe besede bomo uporabili. Ampak kaj to pomeni? Gre za tiskanje dokumentov. To je to. Gre za tiskanje dokumentov ampak nič več kot to nimamo. In ta odprta metoda koordinacije, ki je še vedno omenjena posod v pogodbi in eh, včasih nekoč je bila ta eh, metoda zelo dobra in ko smo to sprijemali nazadnje, nismo omenjali gospodarskega upravljanja. Ne, rekli smo pak stabilnosti in to je v redu, rast, to je izhodišče monetarne politike v območju evro. In, in to je to. Takrat, če nismo imeli finančne krize, samo o tem smo govorili. Če bi imeli konvencijo po finančni krizi, bi govorili le o ciljih te konvencije. Torej, reševali bi težave povezane z gospodarskim upravljanjem. Po krizi, ja. Torej, spremeniti moramo izhodiščno filozofijo. Preseči moramo pakt stabilnosti potrebujemo dobro gospodarsko upravljanje. No, besedo upravljanje mi ni všeč. Uh, ko rečem uh, e, e, governance, me spominja na nekaj drugega. Beseda governement, torej vlada, mi je veliko bolj všeč. Torej, da imamo pravo gospodarsko vlado, da presežemo odprto metodo koordinacije in ne le na ravni proračunske politike, imamo tudi druge politike. Imamo trg dela, imamo uh, pokojninski sistem, zdravstveni sistem, industrijsko politiko, tudi vse to je del tega upravljanja ali gospodarske politike. In na koncu se pojavlja vprašanje, ali mogoče moramo tu ustvariti tudi neko evropsko blagajno ali neko, nek finančni organ, V tej blagajni bi potem črpali sredstva iz davkov, lastnih sredstev in mogoče bi potem eh, tudi s tem financirali. Evropska unija ne more imeti dolga, seveda imamo dolg. To se imenuje eral, to, kar moramo še plačati. Torej, to je nek prikrit dolg Evropske unije, ampak uradno Evropska unija nima dolga, ampak ne plačamo vseh računov, ampak dobro, to je nek način, s katerim urejamo stvari. Torej, prepričan sem, da če imamo konvergenco med različnimi evropskimi politikami, potem za to konvergenco moramo spremeniti izhodišče, izhodiščno filozofijo naše gospodarske politike moramo spremeniti in tudi odprto metodo koordinacije moramo spremeniti. To je stvar preteklosti. Treba je izumiti novo metodo in ključna beseda je konvergenca, po moje. Kajti konvergenca pomeni, da govorimo o stikih med različnimi področji, torej ne gre za harmonizacijo, kajti harmonizacija vseh politik ni možna in tudi ni potrebna, tudi ni zaželjena. Po drugi strani pa ne gre le samo za cilje, kjer ni nič obveznega. Ne, konvergenca pomeni, da gre tu za posebne poti, ki se prekrivajo. Imamo uh, desno pot, pot, ki vodi na levo in uh, ko vozniki vozijo po tej poti, morajo sediti v določeni smeri, desno ali levo. Ne morete na levo, če morate na desno. Torej, držati se morate svoje poti, ko vozite. In tako je tudi pri tej politiki konvergence. In to je mogoče alternativa tej slabi odprti metodi koordinacije, ki ni bila uspešna v zadnjih desetih letih. Najlepša hvala. Še dva kolega, kolega Šolce smo prvi. Prednica, eh, sam bi eh, dodal še nekaj stvari. Prosim me zelo veseli, da eh, se začenja pogovor tudi od možnosti izboljšave same pogodbe. Tukaj bi pozoril sve, da te stvari vseh teh štiri točke, ki jih je eh, kolega Prehovšat naštel, mislim, da seveda so tudi v neki konvergenci ne, in torej so neločljivo povezane eh, ena z drugo. Posebno, če govorimo o budžetu, eh, bi še rad spomnil na neke stvari. Ena stvar res je, da se pripravlja tudi na tem področju nov pristop, kot slišimo od komisarke Georgijeve, ne bi šlo za večletnik ciljem usmerjen proračun, se pravi, resolve based budget sistem, ki seveda pomeni tudi spremembo nadzora, spremembo kontrole. Eh, in tukaj bo seveda igralo pomembno vlogo tako Evropsko računsko sodišče kot naš komite oziroma kontkomiti. Eh, Pričemer bi izpostavil dvoje. Eh, večkrat smo govorili tudi o razrešnicah, o vlogi teh razrešnic, kaj razrešnice sploh pomenijo. Kakšne posledice, če se razrešnice ne podeli, če se razrešnica podeli, Eh, na to seveda nimamo jasnega odgovora. Mislim, da če eh, državljani pričakujejo, da imamo tudi pri upravljanju z javnimi sredstvi v Evropski uniji resno namero dobro upravljati, je pomembno spregovoriti tudi o nadzoru in odgovornosti s temi sredstvi. In temu seveda je namenjena tudi razrešnica. Mislim, ko se bo eh, govorilo o izboljšavi pogodbe, je potrebno nekaj opredeliti tudi glede vloge te razrešnice, ali ima kakršnekoli posledice ali ne. Govorimo tudi o odgovornosti potem upravljalcev komisije in ostalih, ki se jim podeljuje razrešnica. Naslednje vprašanje, seveda, ki ostaje odprto, je potem tudi odnos med parlamentom in svetom. In eh, tudi v tem delu eh, bi eh, izpostavil vprašanje se tudi nominacije članov Evropskega računskega sodišča, kar smo imeli danes in vloge pri tem Evropskega parlamenta in sveta. Ampak glede na to, da seveda zaenkrat člane predlagajo članice Evropske unije, mislim, da bi bilo prav, da jih do konca seveda potrdi ali ne potrdi Evropski parlament in ne svet. In mislim, da tudi v tej smeri velja v prihodnje, ko se govori o izboljšavi pogodbe, razmisliti. Hvala. Der Berichterstatter wünscht noch. Poročevalec se želi še enkrat besedo, gospod Cervama, izvolite. Well, first of all, um, Najlepša hvala za začetek. Bi povedal, da sem se razveselil, ko sem eh, slišal, da boste danes prišli v naš odbor. Tako sem bil vesel, da sem na začetku kar pozabil uh, povedati, kako hvaležen sem za vse delo, ki ga opravljate na tem področju. Opravičujem se, da sem to torej pozabil na začetku. To je podobno, ko sem, kot takrat, ko sem spoznal kitarista nekega zelo znanega benda. No, takrat sem bil star že 40 let, pa sem se vseeno obnašal kot najstnik, preprosto iz spoštovanja do tega kitarista. Podobno se je zgodilo sedaj. Kakorkoli že, pozdravljam vaše predloge ki ste jih podali, predvsem kar se tiče strukture eh, in tudi kar se tiče dela tega odbora. Mislim, da so povsem razumni predlogi. Vsekakor bomo še nadaljevali delo na posamečnih predlogih. Sam bom z veseljem v svoje delo vključil tudi druge predloge, o katerih smo na široko razpravljali danes. kljub temu, da se nismo posvetili posameznim zadevam, kot je Evropska investicijska banka ali OLAF, ampak vseeno. Pa še druga stvar glede uh, vloge nadzora nad proračunom v medinstitucionalnem okvirju. Mislim, da je to veliki ziv, ki je še pred nami in ki se mu moramo posvetiti. Vsekakor lahko pričakujete, da bo naš odbor podal kaj, kar nekaj predlogov na tem področju. Kar pa se tiče tega, da smo na poti k večji konvergenci, tukaj lahko rečem samo, da to vsekakor pozdravljam. Mislim, da je to dobra splošna zamisel. In a, eh, kot so povedali že moji kolegi, je ključno vprašanje pri razmisleku o prihodnosti Evropske unije naša odgovornost in Eh, naš ugled v očeh naših državljanov. Predvsem vprašanja, ki so povezana s tem, so tista, ki se jim moramo posvetiti. Torej, za me je to res najpomembnejša tema. Naj podam primer. Uvodoma ste omenili evropsko dimenzijo in to, da v eh, evropskem barometru kar 76 odstotkov evropskih državljanov želi unijo obrambne politike. V okviru našega odbora mislim, da je to zelo dober primer vprašanja, ki se mu moramo bolj posvetiti. Osredotočiti se moramo na stvari, ki si jih želijo naši državljani. In prav zato je vloga proračunskega nadzora pomembna. Če naši državljani v nas ne vidijo zaupanja vrednih predstavnikov in če ne vidijo, da denar, ki so ga vložili v Evropsko unijo, dobro vložimo, potem tukaj ne bo zaupanja. Torej, ne smemo ošibiti tega zaupanja, ki obstaja, okrepiti ga moramo. To je resnično ključno vprašanje, ki mora biti temelj mnenja, ki ga pripravljamo. Torej, takšno je moje mnenje. Najlepša hvala še enkrat, da ste danes z nami. Pa še zaključek, gospod Frahoštat, izvolite. Ja, v bistvu nimam nič dodati. Veselilo mi je, me je, da sem lahko prisluhnil različnim mnenjem. Vse to sem si zabeležil in eh, z veseljem bom prebral tudi mnenje vašega odbora. Moj predlog je naslednji. Če se strinjate, bi že oktobra prišel spet v vaš odbor, seveda, če me boste povabili tako da bi lahko bil prisoten na vašem sestanku in eh, razmislili bi o nadaljem sodelovanju. Najlepša hvala, ja, z veseljem se bomo odzvali na to in vas še enkrat povabili. Julija bi že morali imeti pripravljeno mnenje, tako da bi imeli dovolj časa za predloge sprememb. Najlepša hvala, da ste bili z nami danes in veselim se sodelovanja v prihodnosti. doch schön zu wissen, dass es immer noch Arbeiten gibt, die noch unangenehm sind. No, dobro je videti, da imajo drugi še bolj neprijetno delo kot mi. To je včasih spodbudno. Malo smo zgodni. Prav zato eh, poročevalec za EFSI eh, lahko naslednji se pripravi glasovanje v odborih Ekon in uh, drugih odborih je por, potekalo včeraj in zanima nas, ali so naši predlogi za spremembe uspešno vključeni v ta predlog, v ta poročilo. Izvolite, poročevalec. Najlepša hvala. Inge, hvala kolegi in kolegice. Verjetno ste spremljali pogajanja za v okviru trialoga za EFSI. Ta pogajanja so bila zelo obsežna in naše mnenje tam ni bilo osrednje pri tem zakonodajnem predlogu. Spomnim se, da sem na enem trialogu moral kar pet ur čakati, da sem lahko na to v petih minutah na hitro predstavil naše mnenje. Vsekakor pa sem še vedno zadovoljen, da je v teh zahtevnih pogajanjih. In kljub temu, da je moral parlament sprejeti kar nekaj sprememb glede na naš izvidni predlog, smo pa vseeno dosegli kar nekaj uspehov v teh pogajanjih. In tega se resnično veselim, zadovoljen sem, da so bila pogajanja relativno uspešna. To omenil predvsem to, da je bilo dobro, da smo, bili, da smo imeli jasno stališče Evropskega računskega sodišča, Poleg tega pa smo imeli tudi zelo dobro sodelovanje z sekretarjatom odbora za proračunski nadzor, zato se vam tudi najlepše zahvaljujem. Naj izpostavim nekaj glavnih točk. Kaj nam je uspelo doseči? Odbor tega finančnega mehanizma je bil črtan iz predloga. Poleg tega smo lahko na predlog Evropskega računskega sodišča eksplicitno v predlog vključili vlogo in mandat Evropskega računskega sodišča, da ima torej možnost predložiti in preveriti določene dokumente. Tukaj imamo eh, torej povezavo z členom 287 o delovanju Evropske unije. Kar se tiče določb o postopku za razrešnico, te so sedaj umeščene v novo uvodno izjavo. In na ta način smo vse ključne točke vključili v to besedilo. Poleg tega imamo tukaj še eno uvodno izjavo številka 46, ki govori o Evropskem računskem sodišču in o razrešnici. Poleg tega imamo še eksplicitni sklic na eh, proračunsko upravljanje v točkah 6 in 10. Predvsem, kar se tiče jamstvenega sklada. Potem imamo tukaj še drugi člen, ki ima vključene nove opredelitve, ki smo jih mi predlagali v naših predlogih spremembe v okviru odbora za proračunski nadzor. Člen 4. Tukaj imamo točke FE in e, to smo relativno spremenili ter prilagodili glede na naše predloge torej tukaj imamo ključne indikatorje zmogljivosti, ki jih bomo vključili v predlog. To so ključne točke, ključne spremembe. Morda bi še vseeno omenil 16. člen, tretji odstavek, tam se še enkrat omenja računsko sodišče. Seveda tudi z določenim časovnim rokom, ki je predviden za posredovanje dokumentov in informacij, ki so povezane z jamstvenim skladom in jih je potrebno poslati Evropskemu računskemu sodišču. Ta rok je 31. marec vsakega leta, to je predlagalo Evropsko računsko sodišče. Potem imamo tukaj še člen 18.2, ta predvideva evalvacijo oziroma oceno in se prav tako nanaša na računsko sodišče. V členu 18.6 imamo tudi načelo neodvisne ocene. Tudi to je bil predlog Evropskega računskega sodišča, ki je sedaj vključen. Torej, mnenje, ki smo ga mi zagovarjali, je bilo relativno uspešno na podlagi, na področju eh, revizije in uveljavljanja računskega sodišča smo se dobro uveljavili vsekakor eh, bolje kot na drugih področjih. Odbor za proračun in gospodarski odbor sta včeraj glasovala o zakonodaji na tem področju in tudi tam je postalo še enkrat jasno, da smo dosegli kar nekaj napredkov v, na drugih področjih. Tega nočem eh, pomena teh sprememb, nočem zmanjševati. Mi smo si želeli večji napredek, ampak eh, V redu. Odboru za proračunski nadzor lahko poročam, da smo vsekakor ugradili nekaj varoval, kar se tiče nadzora in revizij. Vsekakor pa je ta sklad oblikovan na takšen način, da bo vključeval tudi zasebni kapital. Tega bi bilo dobro pritegniti v sklad in eh, odločitve bodo pri Evropski investicijski banki, del javnih sredstev pa je omejen. Zavrnili smo predlog sveta, ki je želel, da bi se celotni sklad obravnaval na tak način kot javna sredstva. Mislim, da realistično ni bilo mogoče pričakovati, da bo to sprejeto. Torej, na tem mestu bi rad povedal, da sem več ali manj zadovoljen z rezultatom, ki smo ga dosegli na pogajanjih. Seveda pa bi v eni ali drugi točki lahko dosegli še več napredka, vsekakor pa je bilo to, kar smo dosegli, dobro. Najlepša hvala. Hvala. Vseeno imam še eno vprašanje. Zanima me, ali obstaja poročilo ali naj bi se enkrat letno poročalo Evropskemu parlamentu glede tvegan, ali je kaj takšnega predvideno. Sama sem sicer prebrala to uredbo, ampak nisem prepričana o tem. Ja, udeležba Evropskega parlamenta je tukaj predvidena. Tudi mi lahko torej eh, povabimo v smerjevalni odbor v naš eh, odbor in jim zastavljamo vprašanje. To je seveda vprašanje demokratične odgovornosti. To je bilo pomembno tudi za oba druga odbora parlamenta. Prav zato smo to možnost ugradili v besedilo. Ampak kar se tiče proračunskega nadzora, je tukaj pomembna, pomemben tudi nadzor eh, uspešnosti, namreč pregledati moramo, ali ti ukrepi tudi delujejo, kot so bili zastavljeni. Tukaj imamo na voljo posebna poročila računskega sodišča in eh, revizije sodišča. Zelo vesel sem, da je torej Evropsko računsko sodišče vključeno v ta postopek, v tem primeru smo posredno vključeni tudi mi in na tak način lahko računamo na strokovno znanje Evropskega računskega sodišča, po mojem mnenju. Ja, torej to je bila gotovo uh, dobra stran da bomo imeli pri vsaki reviziji tudi poročilo Evropskega računskega sodišča. To je velik uspeh za nas. Želi še kdo besedo? Ines, izvolite. Gracias, presidenta. Sí, yo la verdad es que felicito. Najlepša hvala. Tudi jaz bi čestitala gospodu Torerju za poročilo. Mislim, da vključuje vse težave, ki so bile povezane z besedilom, ki so ga pripravili različni ljudje. Torej, vem, da je bilo tukaj vključenih veliko različnih aspektov, glede jamstev. In mislim, da je eh, kolega res opravil dobro delo. Vseeno pa bi rada še enkrat omenila, da imamo tukaj zelo zahtevno situacijo. Namreč svet in komisija se nista strinjala glede proračunskega dela. Zato, ker eh, smo tukaj vseeno prejeli nekaj pomoči. Vseeno pa je prišlo do situacije, ko je svet povedal, da ne bodo vključeni pri izgradnji tega sklada na ravni Evropske unije. To naj bi bilo v pristojnosti držav članic, ki naj bi uspodbujale projekte, ki so vključeni v ta sklad. Seveda pa bo to evropski sklad in to je tudi relevantno za evropski proračun. Ko govorimo o tem, da bi bil proračun bolj na letni ravni, je to zame, po mojem, dobra zamisel. Proračun za EFSI bo torej letni, pripravljen bo na letni ravni in eh, to je vsekakor dobro. Mislim, da se je bilo vredno bojevati za to. Kaj pa stori AIB? Privlači ta finančna sredstva, ki jih potem uporabi za jamstva. Če nek projekt ni uspešen, pač izkoristijo jamstva. V nasprotnem primeru pa tega jamstva ne izkoristijo, seveda. Torej pride do situacije, ki je rahlo nenavadna. govorijo namreč o tem, da bo potrebno določena jamstva porabiti, ker seveda bo nekaj projektov, ki ne bodo uspešni. Gre torej za kompleksno vprašanje, ki ga moramo izboljšati, tako da bomo imeli nadzor nad jamstvi. Kot je povedal gospod eh, Teurer, je tukaj nekaj novih informacij, ki jih moramo preveriti. Svet namreč ne želi nadzora nad eh, postopki, Ampak slišali smo, da so kitajski skladi zelo zainteresirani, da bi se vključili v tehnični in raziskovalni aspekt tega. Dobro je privlačiti investitorje iz Kitajske, ampak vseeno moramo preveriti, na kakšen način bodo vključeni in kako bodo delali v povezavi z proračunom Evropske unije. Torej, to moramo biti zmožni pojasniti našim državljanom stvari morajo biti dovolj jasne. Namreč ljudje že sprašujejo, kaj je to z kitajskimi skladi, ki želijo prevzeti evropske tehnologije in tako naprej. Naše sporočilo mora biti torej čim bolj jasno, če želimo vključiti kitajske investitorje v ta sklad. Pregledati moramo torej, da je dovolj nadzora na tem mestu. Hvala. Gospod Savarano, izvolite. Um, čast, uh... Najlepša hvala. Dovolite bi, da najprej čestitam poročevalcu za odlično opravljeno delo. Kot ponavadi je bilo tudi tokrat uh, preprosto sodelovati in predstavljati naše ideje poročevalcu. Bi pa izpostavil uh, naslednjo točko, če dovolite. ko ste upoštevali naše zamisli in jih vključili v končni dogovor, kar se tiče eh, člena 287 o dostopu računskega sodišča do dokumentov, v tem primeru moramo zagotoviti, da ko se bo o tem odločalo v prihodnosti, ko bo v prihodnosti računsko sodišče zaprosilo za dokumente, eh, za katere smo v parlamentu zaprosili. V tej prihodnosti je treba zagotoviti, da bodo dokumente dejansko dobili. Na to bomo morali še počakati. To je zgolj opomin za to, da moramo mi kot odbor, kot parlament pritisniti takrat, ko bo to pomembno. Toliko v opomin. Sedaj pa kolega Pipo, izvolite. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospod predsednica. To poročilo kolega Torerja uh, eh, je zelo dobro. Resnično me veseli, da ste dosegli naše zahteve, kar se tiče dodatnih možnosti za nadzor, kar se tiče zahtev glede Evropskega računskega sodišča in tako naprej. Veseli me rezultat teh pogajanj, predvsem kar se tiče Connecting Europe Facility in uh, obzorje 2020. Tukaj smo lahko izpogajali uh, kar precejšno vsoto denarja. Ampak uh, glede na to, da smo odbor za proračunski nadzor, bi rad vseeno nekaj izpostavil. Sam sem bil v zadnjih dveh letih vključen v Connecting Europe Facility. Tukaj smo se pogajali o čeznacionalnih mrežah, o projektih, kar precej sporov je bilo na, te, na to temo. Po dolgih pogajanjih smo končno prišli do rezultata, ki je omogočil nov inštrument za Connecting Europe Facility. Tukaj imamo tudi novo evropsko kompetenco, ki smo jo izpostavili kasneje. Vključenih je bilo veliko različnih odborov, sekretarjatov, poslancev in tako naprej. Torej, ogromno sredstev smo porabili, da smo pri, končno pridobili to, eh, ta instrument Connecting Europe. Torej, sedaj pa imamo nov eh, predlog, ki bo stal 3 milijarde evrov drugega razpisa za Connecting Europe ne bo. Kaj torej pomeni dva, dve leti nadzora, proračunskega nadzora, zato da potem ne bo iz tega nič? V drugem delu mandata bomo brez vsega, brez vsakršnih rezultatov. Mislim, da je tukaj komisija storila nekaj, kar ni prav. Čestitam vsem, ki so se trudili pri teh pogajanjih, tudi svet se je zoprstavil temu. Ampak napaka je v razmišljanju komisije na začetku. Ravno zaradi tega, ker smo imeli tukaj kar nekaj sredstev na voljo iz eh, različnih skladov, kljub temu, da gre tukaj za evropske kompetence, do katerih pa sedaj ni prišlo. Upam, da bomo o tem resno razmislili. Hvala. Ja, vielen Dank. Das zeigt mal wieder, najlepša hvala. Ja, kot vidimo, je možno praktično vse. Ta parlament resnično poskuša pomagati pri vsem. Tudi sama sem bila včeraj zelo presenečena, ko smo prišli do glasovanja. Namreč eh, niti tega postopka se nismo držali. En poročevalec je dejal, da je to dobra izkušnja za prihodnje. No upam, da te izkušnje v prihodnje ne bomo več imeli in da bo ta način postopanja prenehal. Mislim, da sem predvsej presenečena, da je ta eh, parlament sploh vzdržal in pri tem sodeloval. Poročevalec, izvolite. Ja, gospod kolega je tukaj eh, podal kar nekaj pripomp. Najlepša hvala za vse. Hvala. Sam sem bil nekako poročevalec našega odbora, ne le svoje skupine, ampak celotnega odbora. Zahvaljujem se vam za vse predloge, ki sem jih prejel. Mislim, da smo skupaj pripravili zelo dobro mnenje. Prav tako mislim, da smo dobili dobre rezultate ob koncu. Izpostavil bi še enkrat tole, kar je povedal kolega Sarvama. Ko bo šlo za konkretne projekte, bo seveda veliko vprašanje, kaj bo predloženo Evropskemu računskemu sodišču na koncu. Namreč eh, ta besedila bodo morda takšna, da jih bo potrebno potem še interpretirati in da ne bodo celostna v tem primeru moramo prositi komisijo, da poda tudi dodatne dokumente. O tem smo govorili tudi že na trialogu, ampak več kot to nismo mogli doseči. Kar sta povedala kolega Biber in kolegica Ajala Zender, kar se tiče porabe lastnih sredstev, to se drži. Včeraj nisem prosil za besedo, še enkrat namreč ključna odbora sta Ekon in Bač in eh, mnogi kolegi so bili tam res prisotni in aktivni. Kot odbor za nadzor proračuna smo v pogajanjih seveda sodelovali in se zauzemali za to, da bi imeli boljšo porabo, da bi izkoristili preostanke v proračunu in imeli večjo fleksibilnost. Tukaj je bila večina v, zato tudi v proračunskem odboru. Želeli smo več sredstev za razvoj, za inovacije in tako naprej. Prosi, prosili smo tudi za to, da se financiranje EFSI-ja ne odvija na podlagi tega, da bi krčili sredstve druge v drugih skladih. No, sedaj smo pripravili ta kompromis, je kakršen pač je. Najbolje je, da sprejmemo ta predlog iz vidika proračunskega nadzora in To je dobro, namreč eh, državna sredstva, ki bodo dana na voljo, ne bodo zlorabljena. Proračunski nadzor bo poskrbel za to, da se bodo sredstva kar čim bolj učinkovito porabila. Predvsem v smislu, da bodo doseženi cilji, ki si jih mi želimo. Torej, še enkrat najlepša hvala za podporo pri tem delu in eh, hvala še enkrat za komplimente ki sem jih prejel. Istočasno bi se rad zahvalil sekretarjatu. Hvala. Si puedo hablar? Si. Gracias, presidenta. Si muy corto, porque solamente quería... Hvala, gospod predsednica. Kratka bom. Seveda, dvomov ni, kar se tiče predlogov gospoda Tojrerja. Mislim, da je opravil dobro delo. Rado pa bi, da se ne bi napačno razumeli, kar se tiče izjave gospoda Piperja. Komisija mora pripraviti eh, predloge eh, posega v obzorje 2020 in instrument za povezovanje Evrope in to zato, ker so se države članice eh, oziroma svet odločili, da ne bodo namenili enega samega evra v ta projekt. Komisija je pač naredila, kar je morala in kar je lahko, glede na to, da nima možnosti prestrukturiranja skladov za kmetijstvo in tako naprej. Komisija tega ni naredila eh, z velikim veseljem, pač niso imeli izbire. Bodi si eh, to, bodi si ne bi, morali, ne bi mogli eh, sprejeti nobenih ukrepov za nova delovna mesta in tako naprej. Mislim, da bomo imeli nove razpise pri eh, instrumentu za povezovanje Evrope. Mislim, da bomo naredili nove korake naprej. Mislim, da bomo v boljšem položaju, kot nekateri mislite. Mislim, da bomo na koncu uporabili vsa eh, sredstva. Ohranili smo finančne instrumente in vse eh, sklade, vsa sredstva bomo uporabili. Ne smete se preveč sekirati, gospod Piber. Jaz sem tam, da menim, da je to tako tako prišli smo do konca te točke. Najlepša hvala našemu poročevalcu. Ta se je resnično boril za naše zahteve, pa tudi naš sekretarjat nas je dobro zastopal. Prihajamo do naslednje točke na dnevnem redu in sicer finančna pravila. V naš predstavnik je Tomas Deutsch. Sama sem poročevalka eh, odbora budžet. Žal kolega danes ni, ampak eh, še preden bomo to poročali v proračunskem odboru, bi vam rada povedala, da smo v ponedeljek zaključili z pogajanji, več ali manj soglasno, sedaj čakamo na. Eh, informacije od sveta in upam, da bo svet sprejel naše rezultate. Latvijsko predsedstvo je resnično dobro delo opravilo in eh, pomagalo pri napredku pri tem dosjeju, ki je zelo pomemben. Svet na začetku sploh ni želel obravnavati naših predlogov sprememb, ki so prihajali tudi iz našega odbora in zato smo odpovedali prvi trialog, ker svet če sploh ni imel stališča glede tega. Svet mora sprejeti celoten svežen, vključno z tem, kar smo, predlo, kar smo predlagali mi. V nasprotnem primeru mi ne moremo sprejeti zahtev glede uh, javnega naročanja. Torej gre za celoten svežen. Pravkar sem pregledala to mnenje in uh, rada bi povedala, da gre tukaj za predloge 5, 6, 10 in 11, ki so bili sprejeti, 11 polovici sprejet. Pri drugih predlogih sprememb je bilo nekaj več težav, naprimer predvsem, kar se tiče vprašanja dostopa odbora za proračunski nadzor do dokumentov, ki se jih pripravi v času revizije torej to nam ni uspelo, da bi imeli dostop do teh dokumentov. Poleg tega nismo naredili napredka pri razrešnici svetu. Tukaj imamo eh, presežke OHIM, agencije iz Alicanteja in tega nismo mogli vključiti v proračun. Dobro je bilo, da smo o tem razpravljali, žal pa nismo mogli doseči napredka na tem področju. Zato, ker pač tukaj manjka pravna podlaga. Potem imamo tukaj še predloge sprememb 18, 19, 20, ki smo jih podali mi. To smo vse uspeli prenesti in so bili sprejeti. Pa tudi 4, 7, 13 in 14. Vsi ti predlogi so bili zelo pomembni. Poročilo je imelo veliko težav zaradi teh problemov povezanih z razrešnico. In eh, prav zato mislim, da bo tudi odbor za proračun zadovoljen z tem. Imamo asimilacijo mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij, tukaj je prišlo do nekaj izbrisov v besedilu in v postopku smo se dogovorili, kako ta to priznavanje vzpostaviti. Šest članov mora biti uh, iz nevladnih organizacij, potem pa je tukaj še govora o skupnih podjetjih. Želeli smo eh, poročilo o dejavnostih in eh, to mora biti povezano za doseženo dodano vrednostjo. To smo vključili v besedilo v okviru postopka za dodeljevanje razrešnice mora parlament dobiti na voljo vse dokumente. Poleg tega smo govorili o trajnostnih kriterijih, pa tudi kriterijih za zakonodajo pri okolju in eh, socialnih vprašanjih. To je bila zahteva parlamenta. In če se posvetimo glavnim zadevam, je bilo tukaj še vprašanje tega, kako obveščati odbore o napredku. Govorili smo o možnih sankcijah, o tem, kako obveščati partnere, ki ne izpolnjujejo pogojev in pa o tem, kako naj poteka postopek odločanja. To smo bolj jasno zapisali in na tak način ustvarili večjo pravno varnost. Naprej imamo tukaj boljšo ureditev za odločanje v odborih. Izbrali smo predlog sveta, ki je zelo dobro zapisal, da je pogodbena inštitucija ali agencija obvezana za to, da spreme odločitev o sankcijah in objavi teh sankcij. Poleg tega imamo tukaj tudi nek panel, ki naj bi pripravljal sestanke takšnih odborov. Ta panel ima tudi možnost odločanja in tukaj je parlament predlagal, kako bi naj sestavili ta odbor. Naš predlog je bil tudi sprejet. Inštitucija, ki sama odloča o teh odborih, lahko doseže spremembe pri sestavi panela, če za to obstaja razlog. Dosegli smo tudi nekaj kompromisov, ki so dobra dobro nateženi med transparentnostjo in varnostjo. Namreč objavili bomo eh, podatke o jurističnih osebah, vsekakor pa bodo zaščiteni podatki. Zagotovili smo kontinuiteto in eh, to z neodvisnim predsedujočim na visoki ravni. Poleg tega so bile sprejete tudi nekatere zahteve parlamenta. Žal pa ni bilo sprejeto kar smo predlagali glede finančnih inštrumentov. Želeli smo si, da bi tukaj imeli eh, goljofije na področju DDV-ja in pri javnih naročilih kot razlog za sankcije. Določeni inštrumenti pri dejavnostih, eh, ki potekajo v državah članicah, bi morali biti bolje izvajani, ampak to smo zaenkrat zamrznili. Gre za prošnjo, o kateri bomo vsekakor še razpravljali. Pomemben dosežek je, da smo dosegli posebna poročila računskega sodišča, o tem smo dolgo razpravljali in eh, skrajšali smo čas priprave takšnih poročil. Ta bo sedaj največ šest tednov pri zelo pomembnih eh, primerih, vsekakor pa ne sme biti preteči več kot 13 mesecev, v katerem času mora biti pripravljeno poročilo. Ta izredna poročila so pomembna in veljavna samo, če so predložena pravočasno. Ta časovni rok pa je odvisen od tega, kako hitro prejmemo odgovore in kako hitro komunikacija poteka. Vemo, da to ni preprosto in eh, želeli smo povdariti, da vemo, da je to delo naporno. Dobro je, da smo poskusili in eh, to čim bolje uveljavili. Seveda pa smo vključili tudi klauzulo, da bomo vse te določbe preverili tudi pri naslednji reviziji. Mislim, da je dobro, da smo poskušali uvesti čim več novih dobrih sprememb. Še naprej moramo biti ambiciozni. Namreč veliko evropskih eh, poročil računskega sodišča je pred nami in dvomim, da nam bo v prihodnosti uspelo veliko bolj podrobno prebrati te poročila, zato je vprašanje, ali je sploh smiselno, da jih imamo toliko. Tako to, bila, to je bilo poročilo na kratko. Svet se še ni opredelil glede tega, smo govorili, eh, o čemer smo govorili v ponedeljek. Kolegicam in kolegom sem želela dati možnost, da iz prve roke slišijo, o čem smo govorili v ponedeljek. Torej, to bi bilo moje poročilo to sem povedala tudi na mesto eh, pripravljalca mnenja, ki pa mu bom tudi dala še besedo. Izvolite. Eh, Ines, izvolite. Eh, Hvala. No, poročevalec je gospod Dojč, ampak vem, da ste vi odgovorni za večino te vsebine. Besedilo pokriva več različnih vidikov, sama pa se najbolj zanimam za temo, ki jo bomo morali v prihodnosti še razvijati. V finančni eh, uredbi imamo sklop pravil, ki določajo financiranje in eh, tam je določen tudi naš odnos eh, s svetom in komisijo in uspelo nam je zmanjšati trajanje tega postopka, skrajšati sam postopek, ampak mislim, da bi lahko tudi na drugih področjih dosegli takšne izboljšave. Pomembno je, da imamo jasno sporočilo glede eh, revizije Eh, te uredbe. Imamo eh, možnosti za poenostavitve, naprimer kmetijski vidiki, o tem smo se že pogovarjali, tudi drugot je eh, potreba po poenostavitvah zelo, zelo jasna. Marsikje se moramo poglobiti v to temo, da izboljšamo dostop do dokumentov. Vete, vod, Nihče drug ne prosi za besedo, najlepša hvala, rada bi vas opozorila na to, da so to rezultati pogajanj, zato prosim, da te teme ne načinjamo še enkrat. To bo predmet naslednje revizije, ki bo gotovo še potekala. In takrat bom razpravljali o drugih vprašanjih. Kar se tiče dostopa, no, trenutno imamo dve poročili notranjih revizij računskega sodišča. Naslednjič pa si moramo gledati časovni potek. Trenutno govorimo o poročilu za leto 2013, ki je bilo objavljeno leta 2014. In to je sedaj v obravnavi. Mislim, da bi morali te postopke pospešiti. Ampak torej, v prihodnosti bomo imeli tukaj samo en, eno poročilo. In dobro je, da smo to poročilo sedaj zaključili. Vprašanje pa je seveda, kaj tam piše, ampak to je vedno vprašanje pri poročilih komisije. Dosegli smo več transparentnosti, namreč eh, poročila generalnih direktorjev drugih inštitucij bomo dobili, ta bodo objavljena in eh, zato smo res izboljšali transparentnost. Približali smo komisijo in druge inštitucije ter eh, uveljavili enaka pravila. To je pomembno za naš odbor. Naš odbor je edini, ki je nekako zmagal v televiziji. Kar se tiče dostopa do dokumentov, to je zahtevno vprašanje. Poleg tega pa še sploh nisem omenila uh, misije za STP. Uh, to je zavrnila tako komisija, kot tudi svet. Namreč eh, oboji se strinjajo, da potrebujemo predelavo teh pravil in zato moramo razmisliti o tem, kakšni so pogoji. To moramo oznaniti, tako da bodo vodje misij seznanjeni s tem in lahko to tudi uporabljali. Do sedaj so se razdeljevali nekakšni dokumenti, ki pa verjetno niso vsebovali pravil. Najbolj zahtevno pa je bilo vprašanje postopkov izdelave posebnih poročil računskega sodišča. O tem smo govorili v ponedeljek, včeraj smo se po telefonu pogovarjali za gospod komisarko Georgijevo, namreč v ponedeljek še nismo sprejeli nekakšnega uh, soglasja. Včeraj pa smo potem dosegli to z klauzulo za pregled. Ampak mislim, da je to dober znak za naš odbor, namreč prej moramo dobiti dostop do teh dokumentov in zato moramo to jasno povedati. Kar se tiče materijalov za kontratekdorni postopek, tukaj govorimo predvsem o letnih poročilih računskega sodišča. Komisija in svet se strinjata s tem, da je razmerje med revizorjem in tistim nad katerim se izvaja revizija, to razmerje mora biti zaupno. Pripričana sem pa, da bo to težko doseči. Dobro pa je, da se o tem razpravlja. To je že dober začetek. Ključno področje je tudi postopek, ki vključuje bazo podatkov in podatke, ki se tam shranjujejo. Dobro je, da je tukaj z nami tudi predstavnik komisije. Rada bi se vam zahvalila, da ste se zauzemali za to, da ste o tem razmislili in nam pomagali najti um, rešitev. Rada bi se zahvalila tudi drugim članom odbora, ki so tukaj pomagali. Tehnični sestanki so bili zelo pomembni, namreč v nasprotnem primeru ne bi prišli tako daleč pri pogajanjih. Pripričana sem, da bomo dosegli soglasje z latvijskim predsedstvom. Omeniti pa moram tudi, da so kolegi iz latvijskega predsedstva zelo dobro vodili pogajanja. To, kar je danes pred nami, je dober dokument ne samo za nas, ampak za vse udeležence. Prav zato vas tudi pozivam, da ta rezultat spremete. za enako prosim vse kolege in kolegice. Ines ima seveda prav. V ponedeljek še, sem še enkrat povedala, da sprejetje tega ni samoumevno tudi pri nas in zato so tvoja vprašanja primerna. Kažejo na to, da ne gre za samoumevno sprejetje. Opozarjam vas, da če tega dokumenta ne bomo sprejeli v tej obliki, kot je sedaj, bo trajalo zelo veliko časa, preden bomo dosegli novo razumno rešitev. Vsi, ki smo udeleženi v ta postopek, smo to sprejeli in dejansko vas eh, svarim pred tem, da bi ponovno odprli to Pandorino skrinico. Namreč eh, v nasprotnem primeru bodo pogajanja trajala zelo, zelo dolgo. Torej še enkrat najlepša hvala vsem, ki so se oglasili. Zanima me, ali želi komisija kaj dodati. Ne, kolega je verjetno tudi zadovoljen, da se je to končalo, kot vsi, ki smo bili udeleženi pri tem postopku. Tako, nihče drug ne želi komentirati, tako da lahko nadaljujemo z dnevnim redom. Tako točka 9 na dnevnem redu splošni proračun Evropske unije. Pripravljalka mnenja sem sama, to je še vedno povezano z razrešnico. Osnutek mnenja je na voljo samo v angleščini, zato ker sem ga želela predložiti pravočasno. Pri mnenju sem želela upoštevati to, da odboru za proračun posredujemo samo ključne točke, ki jih res želimo doseči. Prav zato razumem kritike, da tukaj ni dovolj eh, sredstev in tako naprej. To sem izključila iz mnenja, namreč eh, to je že vključeno v poročilo odbora za proračun ustrajala sem pri tem, da se osredotočim samo na to, kar je nam res pomembno. Pomembno nam je bilo, da iz te razrešnice pridobimo nekakšen pregled plačil čez več let. Namreč računsko sodišče je zahtevalo, da komisija pripravi tak finančni pregled večjih let. Prav zato bom o tem verjetno govorila tudi kasneje, ampak to je točka, o kateri smo govorili že tudi na plenarnem zasedanju in to je pomembno. Druga točka poudarja dejstvo, da imamo tukaj kar nekaj eh, tvegan pri zunanji politiki v poglavju 4. In prav zato imamo tukaj tudi določene obveze. Dlje, ko bodo te obveze tukaj, večje bo tveganje. Tretja točka. Tukaj opozarjamo na vprašanje uh, finančnih korekcij. Namreč eh, komisija še določenih plačil ni uspela pravilno umestiti v proračun. In eh, to umestitev bi mi želeli videti, to je naša želja že dalj časa in to smo še enkrat omenili. naslednja točka, ena izmed ključnih točk mojega poročila. Namreč eh, države članice poročajo o svojih nadzornih sistemih in sistemih upravljanja. Prav tukaj smo povedali, da potrebujemo sankcije v primeru nepravilnih poročil, to je točka 4. Peta točka, finančni instrumenti, ki vzpodbujajo transparentnost. Vsak, ki je že obravnaval finančne instrumente, bo verjetno potrdil, da so informacije, ki so na voljo takšne, da tukaj ni mogoče nič razbrati iz njih, če informacije sploh najdemo. Prav zato zahtevamo več transparentnosti tudi glede tvegan in izgub pri finančnih instrumentih. Točka šest dodačna, dodatna proračunska postavka za sekretarjat in uh, OLAF, torej da bi v proračunu OLAF-a imeli dodatno postavko za sekretarjat. O tem smo govorili že več let in uh, to bo tudi, upam, da vključeno. Točka sedem. Tukaj smo izrazili željo, da bi izboljšali poročilo 318, namreč kar se tiče proračunskih sredstev, Naprej točka 8. Tukaj imamo vprašanje, ki, se, ki zadeva strategijo za Rome in eh, sredstva, ki so na voljo v državah za Rome. Potrebujemo več transparentnosti glede tega, kako se ta sredstva uporabijo. Vsekakor želimo doseči naše politične cilje. Na naslednjem zasedanju odbora za proračunski nadzor pride k nam eh, komisarka Tajs in eh, takrat bomo govorili tudi o Romih. Točka 9. Brezposebnost mladih. To je precej žalostna zgodba, da ne moremo zapisati, kakšni so naši uspehi in neuspehi pri dodeljevanju sredstev za boj proti brezposobnosti mladih. Točka 10 povezave z drugimi inštitucijami. Tudi tukaj govorimo o računskem sodišču in eh, javnim registrom za zunanje dejavnosti vsakega sodnika. O tem govorijo druge inštitucije in morda bodo tudi poročevalci drugih inštitucij izpostavili to točko. Namreč sodelovanje med eh, odborom regij in ekonomsko-socialnim odborom. To je kratka predstavitev mojega mnenja. Rok za predloge sprememb je 4. september 2015 ob 12. Torej imate še veliko časa za to. Nekaj kolegov želi besedo, gospod Dejong, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednica. Rad bi se vam zahvalil za osnutek mnenja. Vsi elementi, ki ste jih izpostavili, so uh, zame spremljivi. Bi pa rad nekaj svojih komentarjev oblikoval v priloge sprememb. Najprej vprašanje agencije. V postopku razresnice smo videli, da v primeru navskrižja interesov in uh, transparentnosti uh, vse še ni tako jasno, kot bi eh, moralo biti. Zato, ker je eh, vloga agencij zelo eh, občutljiva, moramo to izpostaviti. Na to vloga in situacija žvižgačev v Evropski uniji, tudi te teme še nismo razrešili. Mislim, da morajo imeti ljudje, ljudi, ljudje možnost, da poročajo o a, takšnih zadeva o takšnih napakah. Nažalost, tega še nismo razrešili eh, niti v Evropskem parlamentu, kljub temu, da bi eh, to morali narediti v skladu s pravili za zaposlene. In še tretji komentar v zvezi s tem mnenjem. V zadnjih mesecih smo na dolgo in počes govorili o boljši zakonodaji. Nismo pa govorili o finančnih posledicah boljše zakonodaje manj zakonodajnih predlogov pomeni manj dela za nas in tudi to moramo na nek način odraziti. Več ocen učinka pa pomeni več dela in to je treba odraziti v, v naslednjem proračunu. To so moji komentarji. Hvala. Kolegin Ajala Sender, pite. Kolegica Ajala Sender, izvolite. Um, Hvala, gospa predsednica. pozdravljam eh, vaš način dela. Dovolj časa imamo, da eh, se do dobra seznanimo s tem eh, besedilom. Rada bi izpostavila nekaj točk, ki bi jih lahko morda vključili v besedilo na osnovi konference, ki smo jo imeli na temo zaščite lasnih sredstev. Pripravljamo tudi poročilo. Monti in eh, po mojem mnenju bi nam vse skupaj pomagalo eh, ravno pri tem, da dobimo več upogleda v to, kaj se dogaja in kaj bi lahko ukrenili v prihodnosti. Še ena stvar je pomembna in eh, ta se navezuje na tretjo točko na korekcije in izterjave sredstev. Mislim, da tukaj obstaja pozitiven Eh, element. Govorimo namreč o številnih eh, stvarih, ki so precej negativno zapisane. V primeru razprave o EFSI-ju smo videli, da si lahko priborimo več parlamentarnega nadzora za tiste proračunske postavke, ki niso dovolj eh, uporabljene. S tem smo pokazali, da lahko Evropski parlament stanje izboljša. In to je nasprotju s tem, eh, kar pravijo v svetu. Češ, da je rezultat, eh, rezultat slabega spremanja proračuna že v začetku in da bi morali to ustaviti. Pri primeru EFSI-ja smo pokazali, da stanje lahko izboljšamo, te uh, marže, te postavke lahko pokrijejo države članice, ni to nujno problematika, ki zadeva evropski proračun. Strinjam se z vami tudi, kar se tiče uh, eh, nadaljnega dela pri jamstvu za mlade, pri skladu za zaposlovanje. Karkoli se tiče novih delovnih mest in zaposlovanja, je vredno naše pozornosti. Po mojem mnenju je pomembno tudi, da se lotimo podrobnosti eh, programa, programa eh, obzorje 2020. Vse, kar zadeva eh, raziskave, je izjemno pomembno. Sploh glede na to, da vedno pogosteje sodelujemo z agencijami. Vedno več vprašanj se poraja v zvezi s tem, kaj se dogaja z denarjem, kaj se dogaja s sredstvi. Morda eh, ta vprašanja niso vedno eh, najbolje rešena. Mislim, da moramo pripraviti ustrezen pristop k temu področju, ki je zelo kompleksno, zelo specifično. Mislim, da moramo to pač eh, sprejeti tako, kot je. Včasih kaznujemo agencije, zaradi načina, na katerega so pripravili določen projekt. To je treba eh, popraviti. Um, Najlepša hvala, nihče drug se ne javlja. Moj predlog za konec birokrat, birokratskih postopkov je to, da vedno, ko pripravljamo poročilo, zapišemo samo to, kar je res ključnega. Ampak vidim, da sem morda res izpustila preveč stvari. Dajte mi prosim predloge sprememb do 4. septembra 2015 ob 12. Vseeno pa upoštevajte to, da mora odbor za proračun biti pripravljen to sprejeti, tako da to upoštevajte pri predlogih. Hvala za to razpravo. Mnenje smo torej obravnavali. Dve minuti prezgodaj smo, ampak vseeno nadaljujemo za točko 10 delegacija odbora Kont v Grčijo. Tako rada bi vas opozorila na program. Od 23. do 25. septembra bo to potekalo. Začeli bomo v Solunu in sicer zjutraj ob 8. 24. septembra. Gre za projekt ki zadeva metro, podzemno železnico, potem gremo popovdne na um, jezero Kala, tam se bomo pogovarjali z odgovornimi in imeli kosilo, 4 ure bomo približno tam. Nadaljujemo z projektom Ksinidija Trikala, gre za avtocestni projekt in na koncu bomo prišli uh, do našega prinočišča. Naša zamisel je, da predelamo seznam delovne skupine za Grčijo. Tam je sicer 180 eh, projektov, 100, oziroma 180 stvari, oziroma 181 projektov, ki so zapisani na tem seznamu in ki jih obravnava ta delovna skupina. Izbrali smo pa samo projekte, ki so označeni z rdečo, torej da niso uspešni. Videti želimo kje je bil problem, zakaj ti projekti niso bili uspešni. Torej, tja gremo, pogledali bomo, kaj je razlog, kaj so vzroki, da projekti niso uspešno izpeljani. Naslednji dan imamo projekt, ki ni iz tega seznama. Gre za uh, zelo hiter vlak, linijo zelo hitre železnice. Potem pa imamo spet uh, zelo pomemben projekt in sicer grški kadastr. To je Evropska unija že trikrat sponzorirala in že trikrat je to propadlo, prav zato želimo to res preveriti in pregledati. Potem bi se lahko dobili tudi z določenimi delegacijami tam. Torej člani, ki bodo sodelovali pri tem obisku Grčije, sam imam, iščem ta seznam članov. No, torej, sama bom vodila to delegacijo, gre za tretjo potovanje v Grčijo, ki ga bom sama opravila, odkar sem članica tega odbora. 2007 in 2010 smo že obiskali Grčijo in sedaj spet leta 2015. Rada bi še enkrat prebrala imena članov delegacije. 12 članov gre na ta uh, obisk, nekaj jih je pa na, tudi na čakalni listi. Namreč želim si, da bi imeli tukaj celostno delegacijo, da vsi preverimo situacijo in da tam ne bo samo delna delegacija parlamenta. Program je pripravljen strani koordinatorjev, to je dogovorjeno in tako naprej za ELS, kolega Štihovski, Marinesko in Fontanje, pa kolega Martušela, SND, Berinski in uh, eh, kolegin Ajala Sendo, e za EKR, Vistesen, Alde, Nesmi, Grün, Scholtes, GUE, e. za zelene gospod Šoltes, Šoltes za GUE, gospa Holger, potem pa še uh, za neumeščene gospa Holmer. Od včeraj naprej bo verjetno v parlamentu še ena politična skupina, to je namreč eh, tukaj vprašanje. No, naš cilj seveda ni, da bi tukaj eh, nadzorovali. Želimo videti, kakšne probleme ima grška uprava pri realizaciji teh projektov želimo pomagati. Torej, nismo misija, ki bi kazala s prstom in kritizirali upravo. Ne, ne, želimo pomagati in svetovati. Zanima nas, kaj lahko mi storimo, da bodo ti projekti v prihodnosti realizirani. Torej, to je cilj naše misije. Sama mislim, da je to zelo pomembno in da bo to zagotovo zanimiva misija. Želi kdo besedo? Für die, für, genau, für die Europäische Kommission. Tudi predstavniki Evropske komisije bodo z nami gospa Bodi iz eh, DG regijo in gospod Kantos. Iz delovne skupine pa bo gospod Doto. Morda začnimo z delovno skupino. Gospod Doto, izvolite. Okay. Uh, If you may, I will start. Če dovolite, bom začela jaz. Moje ime je Sabin Bordi, sem eh, vodja, vodja eh, enote za Grčijo in Cipr v generalnem direktoratu eh, regijo. Ta projekt vodimo v povezavi z drugimi. Veseli smo, da lahko pripravimo to misijo skupaj s sekretarjatom. Imeli smo že tehnično razpravo naša želja je, da podpremo uspešno misijo 24. in 25. septembra. Preden se lotim prioritetnega projekta, pa še nekaj stavkov v zvezi z razmerami v Grčiji v zvezi eh, s to politiko. V obdobju 2007 do 2013 smo imeli 10 operativnih programov, stopnja absorpcije je zelo dobra, 91 odstotkov, povprečje v EU pa je 82 odstotkov ampak zaradi pomankanja likvidnosti eh, imamo velike težave tudi v primeru te politike. Vem, da ste že imeli izmenjavo eh, mnen s komisijo eh, o tem. Maja smo spostavili skupno delovno skupino, začeli smo eh, screeningom tega programa, zato da bi v najboljši meri uporabili eh, sredstva, ki so na voljo in se izognili izgubam leta 2015 smo že plačali 193 eh, milijonov eh, evrov. Čakamo še, za, eh, še na 15 milijonov evrov. Verjetno bo vse skupaj teh sredstev približno nekaj več kot 300 milijonov evrov. V naslednjem obdobju bomo imeli nadzorni odbor upoštevamo tako delo komisije, kot tudi delo grških kolegov na kraju samem. Vaše sodelovanje je zelo pomembno, ker kaže, da želi parlament eh, ukrepati, da želi pomagati eh, Grčiji iz eh, te krize. Poročilo se ne tiče zgolj obdobja 2007-2013, ampak tudi 2014-2020. Gospod Piper, ki je že zapustil dvorano, je sprožil Eh, pripravljalni ukrep za pametno eh, specializacijsko strategijo. Tudi temu smo eh, seveda naklonjeni in zato hvaležni. Kot sem omenila v tehničnih razpravah, bi rada izpostavila dejstvo, da je to politična pobuda. Prioritetni projekt nima neke pravne podlage v uredbi. Navešam se lahko na leto 2011, ko je bila ta pobuda prvič pripravljena. Mislim, da je dobro, da se vrnemo v ta čas. Kriza je eh, takrat bila prisotna eh, povsod in politična pobuda je bila pripravljena ravno zato, ker smo imeli težave pri zadrževanju naložb v eh, državi. Imeli smo težave pri zagotavljanju vidnosti evropskih sredstev. Imeli smo 181 eh, projektov na seznamu. Službe komisije so pripravile ta seznam. Pomembno je bilo, da zagotovimo izvajanje teh projektov za državljane, grške državljane, pa tudi za grško vlado samo, ki je izpostavila nekatere eh, najpomembnejše emblematične eh, projekte na tem seznamu. Pomembno je razumeti, da se pri nekaterih eh, projektih, naprimer pri zemljiški knjigi, zatakne, že 20 let traja uh, vse skupaj. To pomeni, da se upočasni tudi absorpcija uh, večine teh prioritetnih projektov. 12 milijard uh, evrov smo omenili za leto 2013 in od 15,8, kolikor jih imamo na voljo, to je precej velik delež tisti projekti so dobro delovali, ampak ne eh, vse, tiste, ne vsi, tisti, ki jih boste obiskali, eh, niso dobro delovali. Omenila sem stopnjo absorpcije 91 odstotkov za državo. Če si pogledamo prioritetne projekte, eh, se znamo in si pogledamo njihovo stopnjo absorpcije, lahko vidimo, da je ta 72 odstotna. To pomeni, da zaostajajo vizavi drugih projektov na seznamu. Imajo torej eh, manjšo stopnjo absorpcije, kot je poprečja. Tisti, ki so bili dokončani, predstavljajo eno tretjino projektov seznama, približno 10 odstotkov eh, izdatkov. Tisti, ki še vedno tečejo, pa predstavljajo spet približno 30 odstotkov izdatkov, 30 odstotkov eh, števila projektov 60 odstotkov eh, projektov pa še ni dokončanih. Približno 730 eh, milijonov sredstev namenjenih eh, projektom je v nevarnosti, šest smo jih prekinili. Sodelujemo z delovno skupino in z grškimi oblastmi. Prosili smo jih, da pripravijo proces spremljanja in da pomagajo tistim projektom, ki zaostajajo pri absorpciji Vzpostavili smo a, instrument za spremljanje, ki dobro deluje. Imamo četrtletna poročila, ki nam omogočajo pogled v trenutno stanje in potek projektov. S tem lahko ugotovimo tudi, kako pomagati države in projektom. Ta seznam je javen, vidite ga lahko na spletni strani programa, pa tudi na spletni strani generalnega direktorata regijo glede na to, da želimo politično pokazati, eh, da naložbe še vedno potekajo v Grčiji, je to pomembno. Upoštevajoč vse te projekte, ki jih eh, podpira eh, delovna skupina, je treba izpostaviti tudi tiste, ki jih podpira EIB in Jaspers, naprimer zemljiška knjiga. Lahko se spustimo v podrobnosti, če želite. Eden od projektov, ki ste jih omenili, eh, je Karne Like. Namen projekta je, da obnovimo eh, to jezero in eh, to naravno območje, ki je pomembno za turizem in za upravljanje z vodami v regiji. Projekt je bil precej občutljiv, eh, lokalni kmetje so mu nasprotovali. Zaradi omejitev pri eh, uporabi eh, vode in zaradi kompenzacije, ki so jo zahtevali. Komisija je ta projekt sprejela leta 2011, trenutno imamo pozitivne znake, da bi eh, naj ta projekt v roku končali, sicer malce bolj zamejeno, ampak vseeno. 37,9 milijonov, milijona evrov eh, smo prispevali, vse skupaj pa je projekt vreden 49 eh, milijonov evrov. Sedaj pa vprašanje je vozovnice. Pri tem je šlo za dizajn, financiranje, inštalacijo in izvajanje integriranega sistema vozovnic. Zadeva javni prevoz, eh, tramvaje, avtobuse, metroje in podzemno železnico v eh, mestu. Deluje v Atenah in v širši eh, urbani skupnosti Atike. Komisija je novembra 2013 sprejela odločitev, imamo skupni proračun v višini 59 milijonov eh, evrov, Evropa pa prispeva 29. Trenutno so plačila tam nekje pri 9 milijonih eh, evrov. Prišlo je do zamude zaradi izvajanja pogodb. Ko je bila pogodba podpisana, je prišlo eh, na to do napredka. nacionalni register, to je še en projekt, ki ga obravnavate eh, na misiji in to je projekt digitalne konvergence, namenjen je podporu, podpori eh, infrastrukture za vzpostavitev nacionalnega registra eh, vseh kipov in umetnin, ki so trenutno zapisani v neki drugi civilni knjigi želimo zagotoviti, da bomo imeli v celotni, eh, celotni državi eh, sodoben način upravljanja s civilnimi eh, izkazi. Komisija je odločitev sprejela leta 2013. Krške oblasti so se odločile, da preoblikujejo projekte sicer leta 2009. Ravno zato je prišlo do zamud pri tem projektu. Verjetno bo potekal v fazah in nekateri eh, posamični eh, deli projekta verjetno ne bodo izvedeni. V obdobju 2007-2013 želimo dokončati ta sistem in eh, na to začeti z operacijo v naslednjem obdobju 2014-2020. Glede zemljiške knjige pa takole. Eh, ta projekt spremljamo v komisiji že 20 let. Ta projekt se je začel pod eh, drugim večjim finančnim okvirom. Pilotno fazo naj bi sofinancirali z eh, sredstvi iz evropskega proračuna, ampak zaradi Eh, različnih težav smo morali eh, izterjati celotno eh, vsoto leta 2006. smo imeli projekt v višini 40 milijonov evrov evropskega denarja. Projekt je bil vreden 80 milijonov evrov. Ta projekt je bil bolje organiziran, bolje oblikovan, uh, videli boste, boste sami na misiji, kaj se je dogajalo, gre za urbana področja. Zaenkrat smo bili uspešni pri sofinanciranju, sedaj pa poskušamo pripraviti tretji projekt. Ne glede na to, če gre za velik projekt ali za standarden, eh, projekt je seveda odvisno vse od tega, kaj, eh, Eh, kaj se bodo odločili grški kolegi in kaj se bo dogajalo. Leta 1995 smo seveda pričakovali, da bo zemiška kliga že eh, dokončana, verjetno bomo morali počakati še nekaj eh, let, ampak situacija je trenutno naslednja. 38 milijonov potrebujemo, da dokončamo ta projekt, trenutno smo zagotovili 20 odstotkov. 20 odstotkov je še predmet eh, pogodb in teh, teh 20 odstotkov želimo zagotoviti eh, v programskem obdobju 2007-2013. Preostalih 60 odstotkov pa moramo še zagotoviti s pogodbami. Takšno je trenutno stanje, ki vam ga lahko danes predstavimo. Dejati moram, da je potekalo že več razprav na visoki ravni o tem projektu. O tem smo se pogovarjali eh, z vašimi kolegi in eh, seveda smo vedno na voljo za dodatne informacije. Imamo dve težavi pri sofinanciranju tega projekta. Prvič, kot sem omenila, imamo 20 odstotkov eh, dokončanega dela. 20 odstotkov je v teku. Če bomo to podprli, potem lahko upamo, da bo nekega dne kon, eh, končan celotni projekt. In to je predpogoj, eh, ki ga zahtevamo. Želimo si jasnega časovnega načrta za ta projekt, ki je že obstajal v, eh, v prejšnjem MO. V, v prejšnjem memorandumu o razumevanju potrebujemo jasen časovni načrt in mislim, da je to pomembno sporočilo, ki ga morate poslati na misiji. Upam, da bomo takrat, eh, do takrat že dobili to zagotovilo, ampak zaenkrat tega nismo dobili. Drugič, plačati moramo pravo ceno za eh, te izdatke. Potrebujemo primerjalne standarde za to porabo, tako da ne bomo eh, za zemljiško knjigo v Grčiji plačali 20 krat več kot za to vrstne projekte v drugih državah članicah. Potrebujemo Eh, torej ustrezne argumente, ki bi pojasnili morebitne više stroške. Toliko uh, o tem. In še avtoceste E65, to je centralna avtocesta v državi. Del avtoceste od Hinjadasa do Trikalona. Uh, je v gradnji, imamo 78 km, ki bodo zgrajeni. Evropska unija prispeva 570 milijonov eh, evrov. Mislim, da je pomembno, da razumemo kontekst projekta eh, avtocest v Grčiji. Leta 2010 je prišlo do blokade gradnje eh, avtocest. Pet avtocest je obstajalo, pri štirih projektih se je delo ustavilo leta 2010 in sicer zaradi eh, drastičnega kolapsa prihodkov eh, koncesionarjev. Pogajanja so trajala dve, tri leta, komisija je bila seveda v pomoč, poskušala je vse skupaj podpirati s pomočjo javnih razpisov, in tako naprej, zato da bi eh, čim prej išli iz te pad pozicije. Vseeno pa je trajalo skoraj tri leta, zato da smo dobili novo odločitev eh, komisije. Najprej eh, dogovor, sporazum, na to pa še odločitev o sofinanciranju sredstvi Evropske unije. Kot sem omenila vašim kolegom, se mi zdi, da so bili ti projekti zelo emblematični v času krize. Zakaj? Zato, ker se za temi projekti eh, skrivajo glavni eh, vlagatelji v Grči, Iridium, Hortis in tako naprej. Pomembno je, da ti vlagatelji ostane v Grči in da eh, tudi projekti še naprej živijo. To je imelo določen strošek, to je res, ampak pomembno je, da so Eh, ključni vlagatelji ohranili besedo, ohranili svoje zaveze in da smo na to ponovno začeli z delom. Upam, da bomo v primeru avtoceste E65 eh, videli um, ta projekt dokončan leta 2016. Konec eh, obdobja upravičenosti je letos. Več kot porabimo, več lahko povrnemo, manj kot porabimo, eh, več denarja bo šlo nazaj eh, v države in iz evropskega proračuna. Zaenkrat eh, smo dokončali 55 odstotkov tega projekta. Pogledati si moramo še arheološka vprašanja, potem morda sprememba trase in pa dodatna sredstva za 4 km avtoceste. V Grčiji velja, da Eh, nikoli ne vemo, kako dolgo bo nek proces eh, trajal, ko se začne, tako da bi lahko bilo to težavno za sam eh, časovni rok za izvedbo projekta. Šesti, šesti projekt. Ta projekt je en od najstarejših. Začel se je v drugem programskem obdobju. Nadaljevali smo ga v letu 2006 oziroma v obdobju 2000 do 2006 in na to 2007 do 2013. To bi naj sofinancirali s pomočjo instrumenta za povezovanje Evrope, eh, podprli naj bi večjo elektrifikacijo projekta. Imeli smo približno 56 milijonov evrov v tistem prvem obdobju od 2000 eh, do 2006 300 milijonov evrov, trenutno pa naj bi prispevali 308 milijonov evrov v tem zadnjem obdobju. To je zelo pomemben eh, obsežen projekt. Podpira tudi projekt TNT 106 km, to je eh, dvojni železniški tir, včasih eh, na zelo težavnih območjih. Financiramo tudi tunele in podobno infrastrukturo. Komisija bi naj eh, kmalo sprejela novo odločitev, nov sklep, zamude pa so bile seveda povezane s finančno krizo v primeru tega projekta. Obstaja tudi primer, eh, ki ga je obravnaval OLAF v zvezi s tem projektom. Izdatke smo stotstotno popravili in eh, delovna skupina je to že pregledala na projektnih obiskih sedaj smo ponovno na vanem. Metro v Solunu, to je prav tako zelo zahtevno vprašanje. Zakaj? Zato, ker eh, so se soočali eh, z arheološkimi najdbami in težavami, sedaj obstaja spor med eh, pogodbeno stranko in grško oblastjo, poteka arbitraža, ki vsaj po mojih informacijah zaenkrat še ni rešena, še ni končana. Čas teče in eh, če projekt ne bo stekel naprej, potem bodo morali končati eh, projekt mostu eh, s pomočjo nacionalnega sklada, drugače bomo morali izterjati naša sredstva. Imamo projekt mostu, ki se je začel leta 2000, 2006 v tem obdobju skoraj 100 milijonov eh, evrov smo imeli za to, šlo je za podporno študijo in pripravljalna dela. Projekt, ki bi se naj začel v obdobju 2007-2013 in nadaljeval v naslednjem obdobju, pa je posvečen eh, izpeljavi celotnega postopka. Spet eh, čakamo na grške oblasti, nočemo s prstom kazati na njih, ampak pomagati jim želimo glavna težava je ta razprava med eh, pogodbenikom eh, in oblastjo glede zamud in potencialnih eh, kazni, za katere je prosil pogodbenik. Naj počasi zaključim. Mislim, da lahko rečemo, da smo zelo veseli vašega obiska, še naprej bomo podpirali te projekte. Mislim, da je to dober panel, kar se tiče problematike vprašanj, ki boste obravnavali ljudi, s katerimi se boste srečali, vedno smo vam na voljo za vprašanja in odgovore tudi v tem trenutku. Hvala. Ja, Najlepša hvala za te informacije o vašem delu. Veliko uspeha, to vam lahko zaželim. Ali vas lahko prosim, da bi nam te dokumente, ki ste jih sedaj prebrali, tudi posredujete? Namreč nisem si mogla vsega zapisati. Torej, zelo koristno bi nam bilo, če lahko kot delegacija dobimo ta dokument, ki ste ga pravkar prebrali, saj bi nam to olajšalo delo. Poleg tega nas seveda zelo zanima tudi, da bi videli te projekte v živo. Gre za zelo velike projekte in seveda nas relativno skrbi, namreč želimo, dati, želimo jim dati finančna sredstva na voljo, ampak če se ta sredstva potem ne porabijo, moramo vsi preveriti, zakaj se je to zgodilo. Zanima me, ali še kdo želi spregovoriti iz komisije ali iz delovne skupine nam želi kdo dati kak na svet za na pot? Bi želeli še kaj dodati? Izvolite. Ja, uh, gospa Gresle, hvala, ker ste nas povabili sem. Sem Daniele Doto iz namenske skupine in skupaj z direktoratom za regionalne zadeve natančno spremljamo projekte, ki so povezani s strukturnimi skladi. Tako kot je rekla gospa Budi, tu ne gre za zakonodajne zahteve, tako da ni potrebe potem, da bi to spremljali. Ampak to je bilo opredeljeno zaradi same narave teh primerov in zato, ker bi to lahko vplivalo na rast. Torej, od samega začetka je namenska skupina z direktoratom za regionalne zadeve in drugimi direktorati, ki so kar strukturnimi skladi, pomagala grškimi organi, pri izvajanju monetarnih urodij, kot je rekla gospa Bodi. Imamo urodje za nadzor. Do nedavnega se je to pokazalo kot zelo zanesljivo. Verjetno je najpomembnejše sporočilo z naše strani za grške organe, in to želimo deliti z vami, to je sporočilo, da Ministrstvo za gospodarstvo v Grči mora poskrbeti za to, da je to orodje za nadzor posodobljeno, nenehno, z novimi informacijami, tako da mi lahko nadzorujemo situacijo in pomagamo, ko je to potrebno. No, vemo, kakšna je situacija v grški administraciji sedaj in ni dokaza, da stvari ne delujejo dobro, ampak potrebovali bodo podporo. Razumemo, da je to trajalo veliko časa grška administracija se je res trudila, da bi zbrala vsa ta urodja in verjetno je to en izmed glavnih ciljev. Videti moramo, kaj se dogaja v Grči pri teh projektih. No, kaj je storila namenska skupina gospa Bodin in je omenila veliko teh projektov na tem dolgom seznamu. Imeli smo različne digitalne projekte in drugo. Te projekte smo spremljali v dogovoru z grškimi organi. Do konca leta 2014 smo to zelo natančno spremljali zaradi te grške situacije, ki jo vsi poznamo. Namenska skupina je bila tudi manj prisotna na terenu v zadnjih mesecih, ampak ob koncu aprila so grški organi uradno ponovno podali zahtevo za tehnično pomoč. To so posredovali namenske skupini, sedaj se pogovarjamo z njimi. In sedaj izdelujemo nov obseg nalog in pristojnosti, seveda bomo to tudi delili z vami. In upamo, da bomo hitro dosegli dogovor, kajte to bo med drugim zadevalo nekatere projekte, ki bodo kvalificirani kot večji projekti, zlasti na področju s tem povezani dejavnosti. Seveda pa smo odvisni od tega, kar želijo imeti grški organi ne moremo naložiti nobene pomoči, ampak seveda smo na voljo. Tudi naše osebe je na voljo, tako da, kar zadeva nas, je vse odvisno od prihodnje oblike namenske skupine, kot verjetno veste. Mora danes komisija sprijeti odločitev ali pa je že sprejela to odločitev o prihodnji namenski skupini. V tem kontekstu bomo videli, kako bomo lahko zagotavljali tehnično pomoč Grči. Seveda gre za to, da jim seveda tehnično pomagamo, da nadaljujemo s to pomočjo Grči. Kar zadeva strukturno pomoč, omenil sem tri specifične projekte, ampak veliko večjih je. Če govorimo o tem, to, kar smo zagotovili Grči, bi tu rad osvetlil dve ravni, kjer delamo Najprej glede specifičnih težav, ki so opredeljene. Gospa Budi recimo omenila tudi oduzem premoženja. To je recimo nekaj, kar slabo vpliva na upravljanje projektov. Ampak grški organi so nas spraševali tudi o postopku pritožb. Pri teh postopkih oduzema premoženja, ko se začnejo težko videti, da se bodo končali. Pri javnih naročilih imamo procese pritožb, ki so prav tako zelo zapleteni, zato porabimo veliko denarja in časa. In to je recimo eden izmed glavnih ovir pri zaključiti teh projektov. In grški organi sedaj preučujejo njihova pravila za javno naročila, tu smo jim seveda pomagali, ampak nismo še tam. To bomo morali še izvajati. Tu se bomo morali truditi, In če ne bomo odstranili teh ovir, kot je recimo ta razlastitev, potem ne bomo mogli hitro izvajati teh projektov. Potem sodelujemo z grškimi organi pri celotnem upravljanju projektov na centralni ravni, torej na ravni Ministrstva za gospodarstvo in to, to deluje precej uspešno in to je ključni dejavnik, kajti politična konfiguracija Grčije in porazdelitev projektov na regionalni ravni je zelo pomembna za centralni organ. Zlasti, ko gre za odločanje o tem, kaj se dogaja, kako se to spremlja, potrebujemo dobro upravljanje s temi projekti, potrebujemo dobro vizijo glede potrebnega časa, glede potrebnih ovir, ki jih je treba odstraniti. Ministrstvo za ekonomijo včasih je bilo to Ministrstvo za razvoj je oblikovalo sistem nadzora in verjetno bi bilo za vas in vaše kolege, ko boste v Grčiji zanimivo, prav to, da jih povprašate, kako spremljate projekte, kako se nadzorujejo in če to skladno z mednarodnimi standardi. No, skupaj z grškimi organi smo skušali oblikovati primerjalno analizo in to ni bilo uspešno. Verjetno bi to radi obravnavali tudi z novimi organi, takoj ko se bo to dalo takoj, ko bodo oblikovani in takoj, ko bomo nadaljevali s tehnično pomočjo. In še zadnje horizontalno vprašanje, ki ga želim deliti z vami. To je upravljeno delo. Seveda gre pri tej misiji tudi za to, da poskrbimo, da se tem težavam izognemo v prihodnosti, da opredelimo šibke točke. In res smo se potrudili, da bi delali na tem. Od do konca tega decembra se bomo ukvarjali s tem sprejeli smo programe za to, da bi poenostavili upravljanje projektov. Pri tem so se trudile različne strani. Imeli smo tu v prvi vrsti namensko skupino, ki je delala na terenu z grškimi organi, ampak seveda smo imeli tu nenehan pretok informacij z direktorati za regionalne zadeve, za zaposlovanje, drugimi direktorati, ki se ukvarjajo strukturnimi skladi. In v te programe smo dali kar nekaj inovacij. Seveda bo najtežje reči podrobnosti, ker bomo v novem programskem obdobju izvajali vse ta pravila. Torej, lahko delimo z vami tudi ključne vzvode v novem programu. Mi bomo to delili z vami, no mi, kdo smo mi, tudi direktorat za regionalne zadeve je povezan s tem. Uh, Potem imamo tu ločitev naloge in pristojnosti na politični ravni, na ravni upravljanja. Včasih so te ločnice zamegljene v grški administraciji. Recimo, to je en primer, ker smo tu imeli kar nekaj težav. In če se te inovacije ne bodo primerno izvajale, bo to upočasnilo izvajanje projektov, zlasti tih prioritetnih projektov. Torej, seveda, lahko z vami delim našo analizo teh reform, ki so jih tako močno potrebovali, kako so grški organi prevzeli večino teh reform. Sedaj je nemogoče ponovno spisati zakonodajo, prepozno je za to. Ampak eh, nekatere vprašanja, ki jih nismo obravnavali, bi jih lahko obravnavali v okviru izvajanja. In seveda sodelujemo z direktoratom za regionalne zadeve, drugimi službami in če ne bomo kmalo sprejeli vso potrebno zakonodajo, če ne bomo imeli kmalo implementacijo vseh zakonodajnih aktov, obstaja bojazen, da bi v novem programskem obdobju izgubili nekatere projekte, ki ne bodo zaključeni. In še zadnje, kar sem želel reči, in to temeli na naših povratnih informacijah iz Grčije, nekateri se pogovarjajo vsak dan z grškimi organi in videli smo, da je grška socioekonomska situacija, ki jo boste videli v Atenah, takšna, da ima posledice, kot je rekla gospa Boti, vpliva recimo tudi na gradbena dela. Nekateri pogodbeniki ali nekatera združ, združenja pogodbenikov so jasno rekla, da ne prejemajo več finančnih sredstev za dela. V nekaterih primerjih imamo celo socialne nemire. Nekatera podjetja niso plačena za svoje delo, to ustvarja težave. In mogoče je to še en dodatni element, ki ga je treba preučiti pri ocenjevanju razlogov, zaradi katerih nekateri projekti ne gredo naprej, kot bi morali. Seveda gre za pogodbeno situacijo, ampak tveganja pa so lahko večja kot nekaterih drugih držav. Hvala. Ja, wir danken Ihnen. Wenn es Najlepša hvala tudi vam. Če imate eh, kakšne dokumente ali pregled zakonodaje, bomo zelo zadovoljni, če nam lahko to, prosim, posredujete, preden se odpravimo na pot. Kolegica Jela Zender želi še besedo. Vemo, da smo že malo preko časa, ki je določen za naš sestanek, tako da bomo zelo kratki. Hvala torej za vašo pomoč, eh, da se lahko pripravimo na to misijo, tako da bomo lahko dobro opravili svoje delo in čim več videli. Te vaše informacije so zelo koristne in zato se vam zahvaljujem. Povabiti bi morali na to delegacijo tudi Evropsko računsko sodišče. Tam imamo eno delovno skupino in dobro bi bilo, če bi nam računsko sodišče pripravilo nekakšno predstavitev vnaprej. No, tudi tukaj imam morda nekaj predlogov za izboljšave. E, namreč v New Yorku smo imeli podobne težave. Kakorkoli že, dobro bi bilo, če bi nas računsko sodišče spremljalo. Najlepša hvala še enkrat. Še eno točko imamo na dnevnem redu. E, gre za direktivo PIF in harmonizacijo kazenskega prava tukaj. Imeli smo trialog na visoki ravni, ki pa ni bil uspešen zaradi vprašanja vključitve DDV-ja evropski tožilec mora biti pristojen za čezmejne primere goljofij pri DDV-ju in uh, to je naše mnenje, tega pa svet ni želel sprejeti in prav zaradi tega trialog ni bil uspešen. Bomo pa o tem poročali v prihodnosti. Najlepša hvala vsem, tudi tolmačem. Vidimo se ob treh, ko bomo uh, imeli izmenjavo mnen z podpredsednikom komisije, gospod Georgijev.